Španski organi so mi povedali, da je gospa Tanja González Penja z 11. septembrom 2014 nadomestila gospoda Carlosa Jimeneza Villareha in sicer v skladu z sedmim členom v zvezi z izvolitvijo, pa tudi v članu z členom 4 poslovnika, smo vzeli imenovanje gospe González Penjas z 11. septembrom 2014 na znanje. Tako bo gospa smela sodelovati na vseh zasedanjih, dokler bo veljal njen mandat. Seveda pod pogojem, da je prej dala pisno izjavo, da